Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi, hvala lepa, da ste prišli. Predsednika Mraša danes popovdne ne bo tukaj in bom sam predsedoval temu popodanskemu zasedanju odboru Libe. Najprej bomo potrdili dnevni red, tako kot pravati. Torej, spremem pa 12. točka predstavitev poročila o vzpostavitvi sistemov za usposabljanje za eh, boj proti eh, ponarejanju od leta 2021-2027, Pericles četrti program. Ta točka je bila predstavljena. Upam, da temu nišče ne nasprotuje. Torej smo tako spremenili dnevni red in sedaj gremo naprej na jezikovni režim za danes popovdne. lahko govorite in poslušate vse jezike, razen gelske irščine. Jutri do povdne pa vse razen hrvaščine in pa gelščine. In popovdne vsi uh, jeziki razen teh dveh in pa malteščine. In sedaj še potrdilo zapisnika koordinatorjev. Tukaj vam priporočilo po členu 205. Povratne informacije koordinatorov in dopis, ki zajema pisni postopek eh, koordinatorov z 19. Eh, novembra 2018 in potem imenovanje poročevalcev. Klot Moraješ kot predsednik Libe bi imenovan za poročevalca za predlog uredbe, ki spremenja uredbo sveta številka 539 eh, skozi 21, ki našteva tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume, ko prečkajo zvonanje meje in pa korize državljane, um, za katere velja odstopanje pri zahtevah v zvezi z umikom Združenega kraljestva iz Evropske unije. In potem še naprej, uh, Sofija Entveld, Alde je bila imenovana za poročevalko pri resoluciji za dejavnosti delovne skupine za splošni mandat za spremljanje vladavine prava. Uh, in pa boja proti korupciji v Evropski uniji in v zvezi z posebnimi situacijami, ko gre za Malto in pa Slovaško. Juan Fernando eh, López Aguilar, sam bom pa vaš poročevalec pri um, poročilu na lastno pobudo o humanitarnih vizumih. In potem še vprašanje za komisijo za ljudi afriškega izvora v um, Evropi. Po sestanku koordinatorjev smo naredili um, uh, nekaj stvari, zato da bi pravili osnutek odbora Libe za te ljudi, torej afriškega porekla v Evropi. In skupine so um, dosegle soglasje, to bo se potem posredovalo na konferenci predsednikov in to bi potem uravnali na januarskem plenarnem zasedanju. In potem ne bi na koncu popravili še resolucijo v skladu z uh, členom 128 poslovnika. Upam, da bomo lahko potrdili te sklepe koordinatorja tudi v odboru. Če temu nišče ne bomo nasprotovali, bomo to potrdili. Potem pa še izvedbeni pa delegirani akti. Tudi tukaj eno postilo. sedmi izvedbeni sklep komisije glede sistema vstop in stop. Tukaj se posodijo od držav članic informacij komisiji um, glede potnih listin in pa v zvezi z dostopom do evidenc v informacijskem sistemu ETIAS, glede vstopa in stopa in pa glede tehničnih rešitev za to, da se poveže glavne točke v ETIAS, centralni sistem, tako da se pripravi tehnična rešitev, da se omogoči izbiranje podatkov v Evropolu in pa v državah članicah. Tukaj imamo potem tudi osnutek prologe za komisijo, ko gre za izvajanje um, sklepa in pa imanje prstnih otisov, treba pa fotografij za biometrično preverjanje in pa identifikacijo pri sistemu stop-stop. Tukaj se določa specifične pokoje, za spletno platformo za sistem vstop in vstop. Pri tem se tudi, tudi določa zahteve za sistem vstop in vstop in ukrepe za vzpostavitev in pa zasnovo interoperabilnosti med sistemom vstop in vstop in pa sistemom VIS, torej informacije o vizumih. Glavni pravni akt je akt o vstopu in vstopu. Tukaj se evidentira vse podatke, od državljanov tretjih držav, ki prečkajo zunanje meje Evropske unije. In tukaj se določa potem pogoj za dostop do ES, za organe pregona in pa za spremljanje šengenskega sporazuma. Tukaj je za uredbo 767 in pa 1.77.2011. odločitev o teh izrednih aktih eh, so dobili vsi člani Libe preko pisma iz 23. Eh, novembra. Eh, še en notranj rok za nasprotovanja. Če kdo želi ogovarjati, to lahko pove sekretariatu in sicer pred 4. decembrom do 12. potem pa še elektronsko glasovanje. Eh, jutri ob 9.15 bomo glasovali. Zato, ko boste prišli jutri na sestanek, prosim, da imate s seboj svoje glasovalne kartice. Sedaj pa vsebinske točke. Tretja točka. Ocena grožne za organizirani kriminal na spletu. Gospod Filip Aman bo podal predstavitev. Eh, gospod Taman je vodja enote za strategijo iz kibernetskega centra Europola, e IC3. In najprej bomo poslušali to predstavitev um, Jokte za leto 2018. Ta ocena je eden izmed strateških dokumentov Europola, ki omogoča analizo, ki se sredoča na organe odkrivanja preiskovanja. preskovanja ko gre za nove grožne in pa glavni razvoj dogodkov na področju kibernetske kriminalitete v zadnjem letu. Prav tako ugotavljamo, kakšni so novi trendi ter pa eh, pripravljamo priporočila. In gospod Taman, boste vi dobili besedo sedaj in lahko predstavite glavne gotovitve za leto 2018. In potem pa bomo dali besedo kolegom, če bo kdo imel kakšne pripombe in vprašanja. Gospod Taman, beseda vaša. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to... Hvala lepa. Zato, da lahko predstavimo našo letno oceno, jokte. Eh, to poročilo letno objavljamo. Kot ste ravno kar dejali, to nekaj edinstvenega, kaj ti tukaj se stročamo na grožnje na področju organov pregona pri kibernetski komuniteti. Industrija, akademiki in pa drugi partneri tudi posredujejo svoje informacije, tako da lahko pridemo do konteksta. In tukaj imamo torej pregled trendov in pogrošen na podlagi naših informacij in informacij partnerjev. Prav tako pa tukaj potem tudi pripravimo priporočila za organe odkrivanja preiskovanja, prav tako pa tudi dajmo informacije politikom za različne področja naslednjo prosovnico, lepo prosim. Tukaj vidite pregled, kako smo to sploh uh, oblikovali. Naši uh, partnerji, organi odkrivanja preiskovanja, so nam posedovali večino teh informacij, potem imamo še študije tretjih uh, strani, potem svetovane skupine za finančni sektor, za internet in pa za ponudnika komunikacijske uh, tehnologije z njimi se posvetujemo, prav tako pa se posvetujemo tudi z različnimi drugimi raziskovalci. Tukaj pokrijemo več področji. Evropski center v Evropolu se osredoča zlasti na eh, torej spolno zlabo ter pa finančni kriminal ter pa kibernetski kriminal, prav tako pa tudi poučujemo naprimer kvantne računalnike in pa kaznjena dejanja na tem področju eh, pri torej visoki tehnologiji. Nekatere teme so bolj eksotične. Torej, kaj naredimo? Pogledamo, kaj se je zgodilo v zadnjem letu in potem želimo ugotoviti, kaj eh, se bo morda zgodilo v naslednjem letu. Naslednja prosovnica. Torej, kaj se je zgodilo v zadnjem času? GDPR je tukaj pomemben razvoj dogodkov. Um, to je pomemben del zakonodaje za kibernetsko varnost, eh, torej GDPR je začel veljati nekaj časa nazaj in to je pomembno tudi za nas. Prav zato bomo v prihodnosti več pozornosti posvetili ravno temu področju, kajti gotovo bo več eh, kršen pravic na področju varstva podatkov in mi kot organe prekona moramo vedeti, kaj se dogaja in lahko potem preizkujemo takšne prekršnje kaznjive dejanja. Potem naprej, če pomeni dogodek um, usklajeno delovanje, um, na temnem uh, spletu, torej smo odkljeli nova kaznjiva dejanja, um, Alphabet in pa Hansa sta vsega, bila dva takšna primera. In enako potem tudi kriptovalute so sedaj vedno bolj um, razširjene. To postaje vedno bolj legitimen način plačevanja in prav zato um, so tudi kriminalci bolj pogosto začeli upravljati te oblike kriminala, torej preko kriptovalut. Sedaj pa še osem glavnih groženj ta ransomware, programska oprema, um, torej um, vohunska oprema je še vedno glavna grožnja, potem pa še naslednja grožnja je to, da um, hodilci pridejo na vaš računalnik in potem uh, tam rudarijo kriptovalute na vašem računalniku. Tudi to je nova grožnja, kajti z kazensko pravnega vedika uh, eh, lahko vidimo, da se to lažje počne, torej je to manj tvegano za kriminalce na internetu. Potem naprej se nekatere storitve opravljajo tako, da naprimer zrušiš druge spletne strani in škoduješ drugim računalnikom in uporabnikom. Te um, storitve so pogosto brezplačne ali pa um, jih lahko vsega dobite za zelo nizko ceno. Morda nimate tehničnih sposobnosti, ampak eh, za nizko ceno lahko dobite te mehanizme in potem različni kriminalci dobijo te mehanizme in jih zlorabljajo. In naprimer za politične ali pa finančne namene ali pa um, ehm, naprimer um, ehm, se to uporablja torej, um, izven zakonite ekonomije. Potem naprej. Vedno več vidimo tudi goljofij pri plačilnih sistemih, pri kreditnih karticah. Včasih se naprimer klonira kreditne kartice v Evropi in potem se denar izplačuje v drugih državah. Kot sem že predajal, kriptovalute vedno več, naprimer Bitcoin je takšen primer. Konec lanskega leta je bil en Bitcoin 19 tisoč dolarjev. No, posledično sedaj kriminalci um, naprimer kradejo te kripto denarnice in potem kradejo kriptovalute za fiat valute. Potem naprej. Prav tako vidimo, da je včasih um, lažje zaobiti človeški nadzor kot pa tehnični nadzor. In ta temni splet uh, je še vedno velika grožnja za kriminalni kriminal, pa tudi za tradicionalni kriminal. Um, torej, vedno bolj vidimo pogosto kazniva dejanja ravno tukaj, naprimer pri spolnih zlabah otrok. Prav tako se upravljajo rode za komercialno komunikacijo, naprimer zato, da se potem um, posreduje otroško pornografijo. Uh, naprej. Še več podrobnosti pri teh področjih. Naslednja prostornica kaznjena dejanja, ki so odvisna od uh, kibernetske tehnologije. Ta kaznjena dejanja obstaja samo zaradi spleta, kot rečeno, um, ta vohunsko primer ransomware je še vedno ključna grožnja um, tukaj veliko teh operativnih dejavnosti, prav tako pa um, tudi mi želimo večkrat preprečevati takšna kazniva dejanja, želimo povečevati ozaveščenost, potem so tukaj še um, drugi dejavniki, socialno um, inženirstvo, naprimer, ali pa se pravi spam, preneželeno elektronsko pošto, da potem ljudje kliknejo na to uh, pošto in um, odprejo kanal kriminalcem v svoj sistem in potem še rodarjanje kriptovalut v računalnikih. Tudi ta nezakonita dejavnost je vedno bolj razširjena in na takšen način hudodelci torej služijo na nezakonit način. Pa še nekaj smo videli. Na nekaterih območjih, sploh v Zahodnji Afriki, vidimo goljufe, ki naprimer um, vedno bolj pokosto delujo na spletu in za tarče jemljajo um, cilje v Evropi, evropsko infrastrukturo. Uh, vedno več napadov, naprimer proti lastnikom kriptovalut, um, torej večkrat padajo te uh, izmenjave na spletu. Potem naprej še na poglave. Povezovanje um, terorizma ter pa kibernetskega okolja. Tukaj naprimer vidimo ta pregled dogodkov v zadnjih 12 mesecih bolj specifično, pa smo počeli torej kibernetsko razsežnost, naprimer eh, islamska država, tukaj eh, vidimo, da zelo učinkovito uporabljajo internet, zelo širijo svojo propagando. No, to je v glavnem vse, kar počnejo druge njihove dejavnosti, so bolj omejene. Vse zaenkrat. Kot rečeno, alfabet eh, smo prej um, zrušili, smo bili uspešni in zato smo um, preprečili nezakonito delovanje na temnem spletu in nekateri so potem izginili iz tega okolja, so šli na druge komunikacijske kanale. Ampak um, tukaj smo torej marsikaj dosegli, potem nezakonita trgovina na temnem spletu. Uh, zdravila in droge se tukaj pogosto prodajajo. Torej, to je tradicionalna oblika kriminala, ki pa se izvaja na spletu. Kot sem že omenil, zaradi EMV-jev v Evropi ne vidimo veliko, um, ne vidimo veliko tašnih golofij uh, pri karticah. Še vedno se zdaj dogajajo, ampak um, na koncu se plačila zdajo izven Evrope. Torej, kartice se klonira v Evropi, ampak um, potem pa да напреде никам другам. Potem vidimo še specifične napade na bankomate ter pa terminale, POS. Včasih, naprimer, kriminalci kupijo to opremo, tam potem ustvarjajo slavne družbe in pa lažne družbe in ta komunikacijska um, golofija je pogosto velika grožnja za organe pregona. Naprej še bolj specifično pri zlorabi otrok na spletu. Ti kriminalci so zelo učinkoviti pri svojem delovanju, pri varnostnih standardih, torej pogosto um, uporabljajo šifriranje ter pa anonimizacijo. Um, Nekatere platforme so sicer same po sebi zakonite in pa v redu, ampak potem pa se zlorabljajo v kriminalne namene, naprimer na področju spolne zarabe otrok. Uh, In prav zato je včasih težko to preganjati. Tukaj vidimo to, da kriminalci um, naprimer otroško pornografijo širijo preko drugih komunikacijskih kanalov. Pogosto šifriranjem za anonimizacijo, anonimizacijo to pogosto povzroča težave za policijo. Potem naprej, kot sem že prej dejal tukaj želimo odkriti glavne težave. Prav tako pa tudi poskušamo pripraviti priporočila za um, organe odkrivanja preiskovanja. Tako da imamo priporočila tudi za naše partnerje, pa za industrijo. Tukaj glavno to, da imamo na voljo omrežje, ki se bojuje proti kriminalcem. To je ključno za vse akterje. Moramo sodelovati in si izmenjavati informacije. Sveda imamo na voljo tudi ustrezen pravni okvir. Potem pa kibernetski kriminal, še enkrat tukaj imamo veliko zločinov, naprimer, um, um, ki so pogosti, ampak ne prinesejo veliko vrednosti in pogosto nimamo veliko virov in pa sredstev, da to odkrivamo. In zato želimo predvsem tukaj delovati na področju preučevanja in pa ozaveščanja pri organih, eh, pri pa se moramo sredočiti na um, tiste stvari, ki največ eh, škode povzročijo. To mora biti naša strategija policije ehm, in organa pregona v Evropski uniji, pa tudi iz Evropske unije. Torej, se osredotočite na glavne večje trače. Potem naprej ehm, zloraba ehm, temnega spleta. Tukaj se pojavljajo nove tehnologije. Eh, proti tem se bojujemo, ampak lahko pa jih tudi uporabljamo, zato smo bolj učinkoviti pri preprečevanju in pa pri preiskavah za uporabo teh novih tehnologij. In še nekaj. Kriptovalute so sedaj vedno bolj razširjene in za organe pregona to pomeni tudi to, da moramo izboljšati strokovno znanje na te, tem področju. Naprej. Počasi končujem. No, gledajte, ni vse negativno. Naprimer, um, mi smo tudi pri naši oceni predstavili veliko pozitivno primerno sodelovanja z našimi partnerji, naprimer uspešne operacije ali pa delo sodelovanje z industrijo ali pa naprimer ozaveščanje in podobno. Veliko je tukaj različnih pozitivnih primerov. Smo lahko včasih tudi ponosni, no, ampak ne smemo biti preveč samozadovoljni, kajti vse to se vse skozi spreminja, razvija in moramo misliti vnaprej, anticipirati prihodnost. Moramo nadgraditi že obstoječe sodelovanje, razširiti to sodelovanje, prav tako pa moramo tudi zgraditi nove tipe sodelovanja. To vidite, kot je je ženska raka, torej ponekod potrebuje več žensk v kibernetskem prostoru. Uh, Moramo tudi uporabiti tehnologijo, kot naprimer eh, strojne učene, <laughs> tako da bom poročil. To poročilo je javno dostopno. Lahko torej prenesete um, to spleta, okoli 80 strani je dolgo to poročilo, lahko to preberete, če vas to zanima. Imate tukaj različne teme in poglave in prosim, da si to preberite. Hvala lepa. Thank you, Mr. Herman, for your explanations and your presentation. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Sedaj bomo imeli čas za razpravo. Gospod Čevovski ima besedo, izvolite. Děkuji za zajímavou prezentaci. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi za prezentacijo zelo natančno spremljam vaša vsakoletna poročila. Pravzaprav se, se jih veselim, ker tako dobimo pogled v to, kaj se dogaja v Evropski uniji na področju kibernetskega kriminala. Imam tri vprašanja. Rad bi vedel, kako poteka sodelovanje na področju boja proti otroški pornografiji. Od nekaterih nevladnih organizacij smo dobili poročila, da se iz Azije uvaža vedno več otrok, in da se je število povečalo za 700 odstotkov. Je to res? To drži? Mar nismo uspešno sodelovali s kitajsko policijo, da bi se uspešno in učinkovito lahko borili proti takšnemu tihotapljenju in preprodajanju z otroki, ki jih izvajajo mafijske združbe? In drugo vprašanje. Kakšna je stopnja uspešnosti? Pri tem, da ujamete zločince, ki uporabljajo umetne naslove in trgujejo s kriptovalutami, pravite, da obstaja vedno več kriminalnih združb iz Zahodne Afrike in o tem sem slišal tudi od češke policije. Sodelovanje s temi državami ne poteka na najbolje, ravno tako ne dobivamo dovolj, dovolj natančnih in relevantnih informacij. In še tretje vprašanje. Hekeri iz uh, bivše Sovjetske zveze izvajajo vedno več aktivnosti na češkem in ti hekeri skušajo udreti v kritično in ključno pomembno infrastrukturo čeških podjetij. Ste uspešni pri boju s takšnimi vrstami kriminala? Ali sodelovanja med državami ni na tem področju. Najlepša hvala, gospod Židovski. Želi še kdo besedo? Ima kdo kakšno vprašanje? Ne. Izvolite. Gospod Taman, lahko odgovorite na, na vprašanje. Najlepša hvala, da ste mi zopet dali besedo. Hvala tudi za vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na sodelovanje, kako to sodelovanje poteka. Mm, Europol predvsem podpira države članice na tem področju, smo zelo uspešni, smo namreč središče za obveščevalne službe in tudi plat, predstavljamo platformo za sodelovanje, kjer sodelujejo v vsi organi kazenskega pregona na vseh področjih kriminala, mi podpiramo preiskave in tudi sodelovanje. Ravno tako imamo skupine svetovalcev, ki se delujejo z akademiki in tudi s podjetji. imamo podobno strategijo, kot jo imajo podjetja s platformami kot Airbnb, naprimer, in mi ponujemo platformo za sodelovanje in stružujemo različne akterje. Gradimo tudi na zaupanju. Mi obveščevalnih eh, podatkov nimamo, to je v lasti držav članic, zato imamo zelo uspešen model, kjer eh, lahko združimo vse pomembne deležnike, da upravljajo uspešne preiskave. Imamo tudi dobro sodelovanje pri osveščanju in preprečevanju. Imamo različne pobude glede siljevalskih virusov, kjer sodelujemo z različnimi podjetji in tudi z nizozemskimi organi, kjer imamo več različnih platform več jezikih, združujemo več organov, imamo tudi orodja za boj proti siljevalskim virusom. In tudi drugo vprašanje, ki se nanaša na otroške zlorabe na spletu in na distribucijo otroške pornografije. Vidimo, da zločinci uporabljajo obstoječe načine komunikacij, zato, zato uporabljajo tudi Tor. Vidimo pa tudi, da prihaja do zlorab nadaljavo. Torej gre za zlorabe v živo preko video aplikacij. To predstavlja zelo veliki ziv. In eh, tukaj ne gre samo za tehnična vprašanja, kako poteka preiskava, ampak tudi kako vzpostavite partnerstvo z državo, kjer potekajo te zlorabe. To delo ni lahko, imamo pa nekaj um, primerov, ki so se rešili uspešno. Vi ste omenili posebej Kitajsko. Kitajska ni neposredna partnerica, vendar pa smo obiskali Kitajsko, vzpostavili smo partnerske naveze in zato tudi sodelovanje na, tem, na tej ravni dobro poteka. Sodelujemo tudi z Interpolom na tem področju, zato da se lahko skupaj borimo proti hudim oblikam kriminala. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi s stopnjo uspešnosti, koliko zločincev ujamemo, um, predvsem tiste, ki uporabljajo lažne osebne izkaznice, lažne identitete, hekerje. Mi ne sprožimo preiskav sami, mi smo dejavni predvsem v preiskavah, ki vključujejo več kot eno državo, državo članico. Mi vidimo samo vrh ledene gove, pri več eh, primerjih pa smo uspešni, vendar pa tukaj obstaja več izzivov za vse organe kazanskega pregona. Sodelovanje je res ključnega pomena. To je pomembno tudi za uporabnike. Tukaj sodelujemo z Eurojustom, skupaj pripravljamo dokument o skupnih izzivih, kjer želimo analizirati izzive tudi na področju čezmejnega sodelovanja in meddržavnega sodelovanja. In še tretje vprašanje, hekeri, to ni naše področje delovanja. Mi se osredotočamo predvsem na boj proti kriminalu, proti kibernetskemu kriminalu in o tem ne poročajo Europolu. Sam ne vem za noben primer, kjer bi Europol lahko posegal ali pomagal, ko gre za hekerje. To je primer, ki ga obravnavajo države članice in ni v mandatu Europola. Ne vem za noben takšen primer, se upravičujem. Okay, the... Najlepša hvala za odgovore, gospod Taman. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, potem gremo na naslednjo točko na njenem redu, če se strinjate. Najlepša hvala, gospod Taman. Hvala, da ste prišli. Sedaj gremo na četrto točko na dnevnem redu. To je delovna skupina odbora Libije za nadzor nad šengensko ureditvijo. Predsednik te delovne skupine nam bo poročal o njihovem delu, to je naš koordinator, gospod Karlo Skojljo. Poročal nam bo o delu delovne skupine za nadzor nad šengensko ureditvijo. Oni imajo eno ključnih nalog in to je osveščanje v zvezi vsem, kar je povezano s šengenskim prostorom. Gospod Koeljo bo poročal zato ima na voljo 10 minut, potem pa bomo imeli čas za razprave. Gospod Koeljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Z veseljem vam bom poročal o delu naše delovne skupine za nadzor nad šengensko ureditvijo. Od zadnjega poročila se je delovna skupina sestala vsak mesec. Obvestili smo komisijo, predsedstvo sveta in države članice o našem delu. Sprejeli smo tudi predstavnike izvršnih direktorjev um, Evropske obalne straže in mejne straže. Poleg tega je Evropski parlament potrdil prvoletno poročilo o stanju v šengenskem območju za kar smo zaprosili v tej delovni skupini. Sam sem bil tudi poročevalec za to poročilo. Ključni pri tem delu so člani delovne skupine, kot tudi sekretarjat. Delamo zelo dobro v ekipi in zato sem sem zelo hvaležen. Naj se osredotočim na štiri točke, ki se mi zdijo še posebej pomembne. Prvič, kot veste, smo ustanovili delovno skupino za to, da bi zagotovili, da parlament izvaja demokratični nadzor v polni meri. Vendar pa smo ugotovili, da komisija ni dala dostop Evropskemu parlamentu do informacij, kot jih je dala držav, državam članicam ustanovitev Eurosurja in vključitev tega v mejno in obalno stražo kaže na to, da smo še vedno izključeni. Komisija je dejala, da bo Eurosur del prihodnosti držav članic. Parlament na ta sestanek ni bil povabljen. Šele potem, ko smo izvedeli za to, smo in potem, ko smo strali, da parlament sodeluje pri teh sestankih, nam je komisija dala dostop. To je bil velik uspeh, vendar pa kaže, da je pred nami še veliko dela in da zagotovimo, da komisija in svet izpolnjujeta svoje odgovornosti in da Evropski parlament polnopravno sodeluje v procesu sprejemanja odločitev. Drugič. Verjetno ne boste presenečeni, da nadzor nad zunanimi mejami in notranjimi mejami je še vedno ključnega pomena za našo skupino. No, nadzori na notranjimi mejami so nezakoniti. Usporedno pa nekatere države članice, in tukaj ne govorim o državah članice ob zunanih mejah, ne izpolnjujejo svojih obveznosti na zunanji meji vključno s preverjanjem vsakega, ki vstopa v naši podatkovni bazi. Kljub vsemu trudu, to vprašanje še vedno obstaja. Države članice niso ukrepale. Ponovil bom to, kar sem dejal že na sestanku koordinate. Evropski parlament ne more ostati križem rok, dokler še naprej opažamo na notranje nadzore meja komisija eh, mora redno prihajati v delovno skupino in poročati. Gotovili smo nekaj vrzeli. Zato se je država, eh, delovna skupina odločila, da bo poslala pismo komisarju Avromopolosu. Želimo dostop do letnega poročila o analizi kriminala in tudi drugih eh, poročil. Želimo izvedeti, če obstajajo še kakšna druga poročila, ki jih je je zahtevala komisija in ki jih ni dala na voljo Evropskemu parlamentu. Želimo tudi izvedeti, zakaj komisija izključuje nekatere agencije iz nekaterih ocen. Dragi gospod predsednik, eh, kolegice in kolegi, za reševanje vprašanja Brexita in eh, prihodnih odnosov z Evropsko unijo glede zunanih meja. Komisija je na ustrajanje delovne skupine eh, obveščala o namerah Združnega kraljestva na to temo. Istočasno je organizirala srečanja v naši prisotnosti. Kot veste, Združeno kraljestvo ni del šengenskega prostora, vendar ima začasni dostop do šengenskega informacijskega sistema. Do dela, ki se nanaša na policijo koalicijsko sodelovanje in ne nadzor meja. Vendar pa Združeno kraljestvo ne izpolnjuje pravil, zato se je svet odločil, da bo, kom, da bo komisijo zaprosil za nadaljni sklop priporočil. Če to drži, ne vemo. Če pa drži, potrebujemo pojasnila glede tega. Svet še vedno omogoča dostop Združenemu kraljestvu do šengenskega informacijskega sistema. Bo Združeno kraljestvo spoštovalo priporočila? Lahko verjamemo, da v prihodnosti zunaj Evropske unije bodo spoštovali pravila, dokler so še vedno člani unije. Schengen je pod pritiskom, dragi, kolego, dragi kolegi. Moramo storiti vse, kar lahko, zato, da zaščitimo integriteto šengenskega prostora kot prostora svobode, kot tudi prostora varnosti. Najlepša hvala. Uh, vidimo, da je nekaj kolegov zaprosilo za besedo. Saj dva sta prosila za besedo, še kdo? Gospa Gomeš je prva, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama sem članica te skupine, ki jo odlično vodi naš kolega Karlo Škoeljo. Naše delo je zelo zanimivo, kot tudi sodelovanje s komisijo. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal, še posebej, kar je dejal glede zaskrbljenosti v zvezi s Združenim kraljestvom in njihovega dostopa do šengenskega informacijskega sistema, čeprav niso, uh, Združeno kraljestvo ni članica šengena. Uh, Še posebej pa je to relevantno vprašanje zaradi Brexita. Odkrili smo nekaj zelo šokantnih in presenetljivih vprašanj. Naj vam predstavim nekatere teh vprašanj. Ena večjih držav članic, ne bom povedala katera, je zaradi ocene tveganja, ki jih je opravil pristojni organ, je sprejela odločitev, da ne bo izdala šengenskih vizumov nekaterim osebam. Te osebe pa se še vedno nahajajo v, na ozemlju držav članic in te osebe so preko nekaterih kanalov vseeno prišle do dostopa do Schengen, vstopa v šengenski prostor. Presenetljivo je, da imamo takšne kanale, ki lahko škodijo temu sistemu. Potem imamo še drugo vprašanje. Tukaj bom imenovala državo članico, to je Malta to sem omenila, ne samo v delovni skupini, ampak tudi komisiji, ko gre za napad na šengenski sistem s tem, da prodajajo vizume, nacionalne vizume, ki jih prodaje nekdo iz urada predsednika vlade Alžircem in Libicem. Malta je otoška država in vsakdo z malteško nacionalno vizo se lahko z ladjo odpravi na celino, v Italijo, v Pazalo, v Katanjo, ki povezujejo Malto s celino. Šengenskim vizumom do katerega lahko pridejo s tem, da ga odkupijo od uradnika. To je gospod Gafa, ki je šel v Libijo. Predsednik vlade ni priznal, da bi poslal poslanca in tako so v njem pisali v medijih v Libiji, kjer so ga sprejeli na Ministrstvo za notranje zadeve kot odpravljanje poslanca predsednika vlade Malte. Glede na vse dokaze, podatke, dokumente, ki jih imamo, in čeprav o tem poteka sodni na sodi, postopek na sodišču na Malti, komisija pravi, da ne ve nič s tem v zvezi in da tega ne more nadzorovati. Mislim, da je komisija zelo nemarna in da pozablja na to, koliko tvegan je tukaj in kako zeleno varno je to. O tem smo se pogovorili z komisarjem Avrapolusom, o tem smo govorili s predstavnikom komisije in tega ne morem sprejeti. Ne moremo sprejeti, da se komisija otepa odgovornosti. Eh, reševanja tega vprašanja, ko gre za spodkopavanje šengenskega sistema. In potem imamo še tretje vprašanje. Sevta in Melija. Odpravili smo se v Melijo s kolegi, v Sevti še nismo bili. Tam je situacija eh, res eh, zelo zakomplicirana. Imamo torej dve enklavi, ki sta v severni Afriki, ki sta obkroženi z visokim zidom, z bodečo žico, vendar pa sta še vedno zelo ranljivi zaradi upravljanja kriminalnih združb, ki proizvajajo ogromno število priseljencev in prosilcev za azil. To pomeni veliko breme za španske oblasti. vendar pa nobena evropska inštitucija, Frontex ali katerikoli druga inštitucija ne pomaga. Gre za evropsko zoranjo mejo. Zelo sem bila šokirana, ko sem videla vse to. Vse to se dogaja zaradi tega, ker to je del Evropske unije z vsemi posledicami. Tudi glede tega, kako poteka meni nadzor, ki ga upravljajo nacionalni uradniki. Evropske inštitucije in organi, kot je Frontex ali komisija, pa niso prisotni. In da ne posvečajo pozornosti temu, kar se tam dogaja, je res presenetljivo. Uh, Mislim, da mi ni treba omenjati zlatih vizumov, ni mi treba omenjati tega, da glede tega, da nimamo PNR-jev na privatnih letih, kaj se dogaja na letališčih v državah članicah, ko kršijo šengenski sistem, je nikakor izpod našega nadzora. Mislim, da je to zelo resna zadeva in to od komisije zahteva drugačen pristop. Najlepša hvala, gospa Gomeš. Gospa Intveld, želite besedo? Seveda, čisto na kratko. Večinoma se strinjam s tem, kar je dejala Ana Gomeš. Integriteta šengenskega prostora je odvisna od držav članic. V nekaterih premeni, primerih je ravnanje držav članic res vprašljivo. Tukaj imamo primer Polske, kjer zlorabljajo šengenski sistem za preganjene nevladnih organizacij, ki so kritične do vlade. Mislim, da moramo organizirati poglobljeno razpravo. In tudi v okviru misije, na, ki smo jo poslali na Malto, smo odprli vprašanje potnih listov in dovoljen za bivanje in če je to v skladu s šengenskim sistemom. Vidite, da pride do težav, ko gre za migrante, begunce, prosilce za azil, vendar pa ne zastavljamo nobenih vprašanj tistim, ki si kupijo vstop v Evropsko unijo. Zato bi rada, da ta skupina to vprašanje preuči. Zelo sem vesela, da ste omenili tudi vprašanje kontinuiranega dostopa Združenega kraljestva do šengenskega informacijskega sistema. Mislim, da moramo biti tukaj zelo pozorni, kajti še vedno bomo prijatelji in tesni zavezniki, vendar pa je sedaj situacija drugačna. Zelo sem vesela, da ste to omenili. Najlepša hvala. Eh, gospa Intveld, gospa Veržija, sedaj pa imate vi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Karlo Šukvelju za upravljeno delo, za ustrajnost in za sposobnost poslušanja. Ne strinjava se vedno, vendar pa mislim, da sva kljub razhajanjem uspela um, opraviti delo skupaj, kajti strinjamo se glede namenov in ciljev. Rada bi se zahvalila sekretarjatu in celotni ekipi, brez njihove pomoči nam ne bi uspelo. Mislim, da je res, da se vsi zauzemamo za šengenski prostor, za prosto gibanje oseb znotraj tega prostora. Česar pa se eh, bojim in eh, o tem smo govorili tudi v delovni skupini, to je instrumentalizacija šengenskega prostora v državah članicah. Največja težava je povezana z državami članicami in eh, z njihovim uporom oziroma neukrepanjem. Največji eh, nauk je nezmožnost komisije, da opravlja pravi nadzor. Pravi, da, te, da ti nadzori ne potekajo v realnosti. Če želimo res učinkovit nadzor, potem moramo to izvajati v, v okviru ad hoc skupin in z ad hoc opremo, kar česar sedaj nimamo in gospod Koeljo, omenili ste tudi notranji nadzor in tudi nepravilno uvajanje notranjega nadzora nekaterih držav članic zaradi razlogov, ki niso povezane s tem, eh, kar so uporabili kot razlog za to, da so zahtevali možnost notranjega nadzora. Zato sem resnično uznemirjena in tudi nezadovoljna zaradi te situacije. Mislim namreč, da to škoduje celotnemu šengenskemu prostoru in verodostojnosti do prebivalcev, ki živijo v tej regiji strinjam se z vami glede vprašanja Združenega kraljestva in Brexita, kajti glede na to, kar smo izvedeli v delovni skupini, ima Združeno kraljestvo še vedno dostop do šengenskega informacijskega sistema. Svet pa ni, nima nobenih eh, namer, da reši to vprašanje zakaj bi še vedno imeli eh, koristne odnose, vendar pa moramo za to imeti trdne temelje. Teh temeljev pa sedaj nimamo. Rada bi tudi upozorila na vprašanje v zvezi z Bolgarijo, kjer ta država ni članica šengenske prostora, vendar pa izpolnjuje vse kriterije. Na meji med Turčijo in Bulgarijo smo izvedli tudi opazovalno misijo in videli smo, koliko oseb želi pre prečkati to mejo. In zaradi teh številk imam kar nekaj dvomov, da se tam ne spoštuje vseh kriterijev glede prošenj za azil in sodelovanja med policijskimi organi med Bolgarijo in Turčijo. Ne želim, da bi zaradi tega škodili prosilcem za azil. Vendar pa je to priložnost za to, da pregledamo, kaj se dogaja na tej meji. Zadnjič sem na delovni skupini že omenila in to je, da mislim, da bi bilo res škoda, da ne bi dobili pisnega dokumenta, delovnega dokumenta, kjer bi poročali o tem, kaj smo storili na tem področju, da bi dobili nekakšen zapis, ki bi služil tistim, ki bodo na tem področju delali v naslednjem mandatu. Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Merci de vos commentaires. If I don't see anyone... Če ne boste dvignili rok, potem bom dal besedo nazaj poročevalcu, še prej pa komisiji. Če bi seveda komisija želela kaj povedati o tej skupini za nadzor šengenske ureditve, mislim, da je z nami Olivier Seifard iz Generalnega direktorata za notranje zadeve. Hvala za besedo moram povedati, da smo z velikim veseljem sodelovali s predsednikom delovne skupine, gospodom Koejo. Sporočili smo mu vse, kar smo mu lahko vemo, pa tudi, da je Evropski parlament skupaj z Karlosom, ko je velik zagovornik šengenskega območja, veliko krat je dejal, da je šengen ogrožen. Potem pa še delovna skupina Eurosur, sam sem ji tudi predsedoval v letu 2011 in letu 2012. Moram tudi povedati, da smo vas povabili, da redno sodelujete v tej delovni skupini v letu 2017 in 2018, ko smo ponovno oživili to eh, delovno skupino, pa se je zgodilo naslednje. Komisija je pač morala strajati pri tem, da se spoštujejo vsi postopki, Evropski parlament bi pač namoral posredovati neko uradno prošnjo, obvestilo, da si želi sodelovanja v tej delovni skupini. Ko smo seveda to prejeli, smo z velikim veseljem tudi sodelovali z vami. Treba pač je bilo spoštovati celotni postopek. Mi smo pač z vami tudi z veseljem sodelovali tudi v sami delovni skupini. Upam pa, da bomo s tem sodelovanjem lahko nadaljevali tudi v prihodnosti. To sodelovanje bo še zlasti pomembno v naslednjih mesecih in letih, bolj kakor pa v preteklosti, ker je Schengen na žalost še vedno zelo sporno vprašanje. Zdi se, da se moramo vrniti k koreninam Schengena in upam, da bo tudi ta delovna skupina v ta namen odigrala zelo pomembno vlogo. Tako da bomo spet nazaj tam, kjer smo bili čisto na začetku. Sedaj pa bom dal besedo ponovno predsedniku delovne skupine, gospodu Koeju. Sem bi se rad zahvalil zlasti vsem članom delovne skupine. Dobro smo sodelovali. Hoteli smo tudi izpolniti naš mandat, mandat, ki ste ga nam podelili v okviru tega odbora. ukvarjali se bomo s dosjeji, ki jih imamo sedaj na mizi, tako da bomo lahko tudi poskrbeli za demokratični nadzor. Ne na zadnje, pa bomo tudi upoštevali to, kar je dejala gospa Veržija. Pripravili bomo dokument za naslednji parlament, ki bo vseboval vso naše delo. Razumem, da smo pod časovnim pritiskom in verjetno ne bomo mogli pripraviti še ponovno poročilo, kot nam je to uspelo storiti lani, ampak vseeno bomo v tem poročilu vključili vse, kar smo storili, in potem bomo to poročilo posredovali naslednjemu parlamentu. Najlepša hvala, hvala za sodelo, ki ste ga upravili. Naslednja točka pa naj bi se začela 15.05., se pravi čez pol ure, zato predlagam, da si vzamemo kratek odmor. Mislim, da gospe Mecole še ni z nami. Petnajst do petih nas čaka skupna razprava o poročilu o napredku Bolgarije in Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Kot sem že dejal, V dvorano se bomo vrnili čez pol ure. No,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 Well, back to work. Moramo nadaljevati s delom in sicer se bomo sedaj lotili skupaj pete in šeste točke. Imamo skupno razpravo, govorili bomo o poročilu, o napredku Bolgarije in Romunije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Torej, pogledali si bomo obe poročili. Vsi veste, da sta se Bolgarija in Romunija pridružili Evropski uniji leta 2007. Takrat pa je komisija tudi spostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje, s katerim bi spremljala obe državi in da bi tudi odpravila določene pomankljivosti na področju pravosodne reforme, korupcije in zlasti za Bolgarijo organiziranega kriminala. 13. novembra je komisija objavila zadnji poročil in z nami je gospod William Slith. Upam, da sem pravilno spregovoril vaše ime. Na voljo imate 10 minut za predstavitev obeh poročil, potem pa bo sledila skupna razprava. Najlepša hvala za besedo, predsedojoči. Hvala, da ste nas povabili na zasedanje vašega odbora, da vam predstavimo obe poročili. Januarja 2017 smo oblikovali obe poročili in ti zadnji poročili temeljita na poročilih iz leta 2017. Namen komisije je, da pridobi desetletni pogled v to, kar se dogaja v Bolgariji in Romuniji. Komisija se je kasneje odločila za malo drugačen pristop. V poročilih je zapisala samo omejeno število priporočil, ki jih pač morata obe državi izpolniti do konca trenutnega mandata Evropske komisije. Poleg tega je hotela tudi spostaviti posebne strukture za zdržnost vseh reform. Reforme morajo biti vzdržne in stabilne, tako da bi potem lahko komisija tudi zaključila samo preverjanje in ocenjevanje. Komisija se je sedaj zastavila dve vprašanji. Stanje napredka od leta 2017, ko je komisija nazadnje pripravila se priporočila. Potem pa še drugo vprašanje, ali je prišlo morda celo do nazadovanja v primerjavi z stanjem januarja 2017. Moram tudi povedati, da imamo tudi številne dokumente služb, komisije, na katerih tudi temelji ta oba poročilo. Najprej nekaj o Bolgariji. Vemo, da si Bolgarija prizadeva, da bi izpolnila vsa priporočila. Zaključek celotnega poročila je, da Bolgarija še ni na cilju, je pa blizu cilja. Na začetku Leta 2017 smo potem tudi gotovili, da je Bolgarija že izpolnila številna poglavja, zlasti na področju vrhovnega pravosodnega sveta. Spremenila je tudi kazenski zakonik, poleg tega pa je tudi spremenila zakonodajo na področju izterjave premoženske koristi, ki se pridobi v okviru kazenskih dejanj. Je pa treba seveda nasloviti še vprašanja korupcije v politiki, zlasti v vodilnih položajih. Moramo tudi omeniti novo agencijo, ki je nastala v Bolgariji v zadnjih letih. Gre za agencijo za boj proti korupciji, tako da bi s tem tudi izbrali izboljšali število obsodilnih sodb v primeru korupcije na vodilnih položajih. Sicer to ne bo glavna naloga agencije, ampak agencija bo k temu tudi občutno prispevala. Komisija pa bo seveda spremljala celoten napredek. Naše upanje je, da bo Bolgarija lahko do konca trenutnega mandata komisije tudi dokončala sodelo v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Sedaj pa nekaj o Romuniji, tukaj so razmere bolj kompleksne. Komisija si je morala zastaviti drugo vprašanje in sicer ali je prišlo do nazadovanja v primerjavi z zadnjo oceno januarja 2017. Naši zaključki so sledeči. Romunija ukrepa na različnih področjih, ampak ti ukrepi niso obrodili sedel, ampak so povzročili nazadovanje. Komisija, to moram tudi omeniti, je v zadnjem poročilu v letu 2017 omenila, da je Romunija sicer že zaključila določena poglavja, sedaj pa se je izkazalo, da so ta poglavja odprta in da se ta trend preobrata nazadovanja še ni ustavil. Komisija je sedaj Romunija predlagala tri tematska priporočila, imenovanje in razrešnice preiskovalnih sodnikov, potem smo podali še priporočilo v zvezi z kazenskim zakonnikom. Ta priporočila bodo pomagali la Romuniji, da bo zaustavila ta negativen smer nazadovanja in da bo dejansko uresničila tudi mnenja Peneške konvencije in posebne organizacije za boj proti korupciji znotraj sveta Evrope. Upamo pa tudi, da bo povrnila pomembno vlogo vrhovnemu svetu znotraj pravosodja. Moram pa tudi povedati, da so se razmere v zadnjih letih v Romuniji spremenile v poročilu smo potem tudi obravnavali vsa priporočila, vsako priporočilo smo obravnavali ločeno in vsako priporočilo je zelo podrobno in temeljito. Sicer je bil dosežen določen napredek, recimo pri izterjavi premoženske koristi, drugod pa res nismo mogli zabeležiti nobenega napredka, zlasti v zvezi s 12 priporočili. Moram pa tudi povedati, da so zaključki komisije, zaključki, ki so omejeni samo na vlogo opazovalke. Pedneška konvencija je tudi podala mnenje glede pravosodja in glede kazenskega zakonika in to nam je tudi pomagalo upamo tudi, da bo naše delo usklajeno z zaključki Beneške komisije. To je tudi zelo pomembno v povezavi z resolucijo parlamenta, ki ste jo sprejeli na začetku tega meseca. Mi smo pripravljeni na nadaljni dialog in upamo, da bo Romunija res začela izpolnjevati vsa priporočila zlasti na področju boja proti korupciji in na področju neodvisnosti pravosodja in sodstva. Komisija bo še v tem mandatu nadaljevala z dodatnim ocenjevanjem in preverjanjem stanja v Romuniji. Najlepša hvala, sedaj pa bom dal besedo članom ne samo našega odbora, ampak tudi članom drugih odborov skladno z členom 206 našega poslovnika. Prosim, da dvignite roke. gospod Pavel, izvolite. Tukaj sem. Hvala za besedo. Dober večer vsem kolegicam in kolegom. Hvala tudi predstavniku komisije. Bi pa res komisijo prosil, da mi tudi konkretno odgovori na moje vprašanje. V letu 2010 Moram pač povedati, da Romunija nima nobenih pravnih obveznosti glede na mehanizem za sodelovanje in preverjanje. Prosim, da mi podate pravno podlago za ta mehanizem. Prosim, da navedite člen iz pogodbe. Kajti danes se nahajamo v letu 2018. Moram tudi povedati, da je komisija presegla pristojnosti, ki izvirajo iz pogodb ne morete spostaviti takega mehanizma samo za dve državi članici. Če ga že tako ljubite, ga prosim uporabite na, za vseh 28 oziroma 27 držav članic. Ustavno sodišče je odobrilo zakonodajne akte, ki jih je odobril naš parlament. Sedaj pa vi pravite, da tega ne smemo upoštevati in s tem komisija posega v nacionalne zadeve. To ste storili s tem poročilom, nič drugega. Poleg tega omenjate tudi posameznike, recimo imenovanje glavnega državnega toživca. Komisija je v zvezi s tem tudi predlagala prekinitev samega postopka imenovanja glavnega toživca in zaustavitev razrešnice obstoječega, kljub temu, da se vse dogaja skladno z našo zakonodajo. To je nespremljivo in nedopustno. Mi tukaj ne bomo vam popustili. Pomislite samo na to, kar se je zgodilo v Nemčiji. Razmere so bile zelo podobne. Ne vem, zakaj imate dvojne standarde. Prosim, da mi jih obrazložite. Poleg tega ste v poročilu kritizirali tudi ostale zakonodajne akte, ki pa so ustavne narave. Vi pa niste komisija. Nedopustno je, da boste vi sedaj govorili, kaj mora početi vrhovni svet preiskovalnih sodnikov. To je popolnoma nespremljivo. Potem, ko je bilo to poročilo sprejeto, ste dobili tudi pismo našega vrhovnega sveta, preiskovalnik sodnikov. In v tem pismu je bilo tudi zapisano, da si Romunija prizadeva za neodvisnost preiskovalnih sodnikov. Res me zanima, kako si vi razlagate to pismo kajti v tem pismu so razkrite vaše laži. Mehanizem za sodelovanje in preverjanje pravi, da je treba seveda razveljaviti določeno zakonodajo, ampak naš vrhovni svet, ki je odgovoren za neodvisnost sodstva, pravi, da zakonodaja ni neustavna in da je bila sprijeta z namenom izboljšanja pravnih določb. In vi to postavljate pod vprašaj. Mislim, da morate prisluhniti vrhovnemu svetu preiskovalnih sodnikov, ki je dejal, da so ti zakonodajni akti ustavno sprejemljivi. Mislim, da prihaja do določenega protislovja komisija, prosim, da mi sporočite ver vaših informacij. Zakaj poslušate samo ene strani, drugih pa ne? Še enkrat komisija, prosim, da nam danes jasno in glasno sporočite, na kateri podlagi deluje mehanizem za sodelovanje in preverjanje. Mislim, da ga izrabljajo samo tiste države članice, ki si ne želijo Romunije in Bolgarije v šengenskem območju zaradi ekonomskih koristi. Komisija, prosim, da ne uporabljate dvojnih standardov. Dokler bomo imeli ta mehanizem, tako pravijo drugi nikoli ne bomo spustili Bolgarije in Romunije v šengensko območje. Potem pa še nekaj glede same vsebine. Poročila Romunijo ste prosili, da ne posluša svojega parlamenta niti ustavnega sodišča in da zaustavi postopek imenovanja novega generalnega tožilca. To pravite, v mehanizmu, ki naj bi zagotavljal vladavino prava. S tem pa samo podpihavate proti evropske sentimente v Romuniji. Romuni so za Evropo, ampak ko vidijo, da zlorabljate ta mehanizem za politične namene, ste vi komisija tisti, ki razpihujete proti evropska čustva. Romunija si želi samo enakih obveznosti in enakih pravic. Z mikrofonom, prosim. Prosim, da se držite časa, drugače bomo morali podaljšati to razpravo pozno v noč. Gospod Ademo. Ja odrazeval objektivno. Hvala za besedo. To, kar je zapisala komisija v svojem poročilu, odraža tudi naše namere v Bolgariji. Prvič smo tudi gotovili, da so trije izmed šestih kazalnikov tudi začasno zaključeni. Gre za kazalnike, ki so povezani z neodvisnostjo našega sodstva. Nadalje moram povedati, da poročilo tudi govori o tem, da se bo ta mehanizem tudi končal v času trenutnega mandata te komisije. Jasno je, da so reforme v teku, da se ne morejo ustaviti, treba je sedaj izpostaviti dosežke v. Bolgariji, marsikaj smo storili na področju funkcije generalnega toživca, večje preglednosti in učinkovitosti. Glede boja proti organiziranemu kriminalu pa sedaj tudi ugotavljamo, da ste vključili tudi preiskave proti organiziranemu kriminalu na visoki ravni. Nismo prijeli nobenih priporočil, iz tega pa tudi sklepamo, da se bo tudi na tem področju mehanizem zaključil naslednje leto. Ko se bo mehanizem zaključil, pa tudi upamo, da ne bo nobenih izgovorov več strani določenih držav članic, da nas ne podprejo pri naših prizadevanjih, v šengensko območje. Gospod Radek. Dame in gospoda, bogodarja. Da... Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil Evropski komisiji za to objektivno poročilo. Prijeli smo številna poročila iz leta 2017 in v teh priporočilih je bilo jasno zapisano, da se bo ta mehanizem končal Moram pa sedaj tudi omeniti poročilo iz novembra, v katerem imamo nova priporočila. V novembru 2018 pa je Evropska komisija tudi omenila, da smo dosegli občuten napredek v povezavi z priporočili iz leta 2017. Kot smo že danes slišali, so trije izmed šestih kazalnikov rokov sedaj tudi zaključeni. Če bomo nadaljevali z reformo, z isto vnemo se bo mehanizem tudi zaključil v času trenutnega mandata Evropske komisije. Kljub temu napredku pa vemo, da določene države članice nočajo dati Bolgariji zagotovila, da se bo ta mehanizem zaključil v okviru trenutnega mandata Evropske komisije. Še vedno smo priča pozivom, da se ta mehanizem nadaljuje v nedogled. Sicer bi to lahko bilo utemeljeno pred leti, ne pa v letu 2018. Poleg tega moram tudi povedati, da je popolnoma nedopustno, da se pogovarjamo skupaj o obeh državah, kljub temu, da sta obe poročili zelo različni. Mehanizem za sodelovanje in preverjanje tudi nima nekih jasnih ciljev, gre samo za okviren in začasni inštrument. Bomo pa seveda nadaljevali z izvajanjem vseh reform, bi si pa želeli, da tudi prepoznate naš dosežek. Mehanizem se mora končati v času mandata te komisije, drugače bomo priča samo dvojnim standardom. Izkazalo se bo, da se določene države članice ne želijo Bolgarije v šengenskem območju. s tem pa bi lahko postavili Bolgarijo v zelo težak položaj napram drugih držav članic. Hvala za te pripombe. Še kdo? Še kakšna roka? Ja, gospoda Stevens, prosim, beseda vaša. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ja, ik spreek dus Nederlands. Hvala, gospe in gospode. Bom govorila nizozemsko. Naj se navežem na to, kar pravi komisija. Komisija sedaj že večkrat pripravlja to poročilo v okviru CVM-ja. In res me zanima, ali so se razmere po poročilih dejansko izboljšale v Romuniji in v Bolgariji ali je to dejansko izboljšalo situacijo? To me res zanima. Kar se tiče vladavine prava, eh, torej, če se je situacija spremenila, ali lahko rečemo, da je to rezultat tega poročila, ali če se je drugega in kakšne so možnosti za prihodnost s tem v zvezi. Pa še nekaj, danes sem ravno prejel elektronsko pošto od eh, Združenja crkva in Združenje pravi, da so se v Bolgariji zastavili na vprašanje glede svobode veroizpovedi, kajti bolgarska uprava sedaj sprema novo zakonodajo glede priznavanja veroizpovedi. Nekatere majhne cerkve bodo morda izključene. Bi lahko povedali kakšne informacije v zvezi s to temo. Hvala. Ja, hvala, zelo konkretno vprašanje. Ni drugih pripomb? No, potem pa ponovno komisija. Sedaj smo slišali te pripombe kolegov glede tega mehanizma za preverjanje glede Romunije, Bolgarije. Gospod Sled, se želite odzvati na to, kar smo slišali? Gospod? Ja, seveda. Hvala. Bom še enkrat razložil, zakaj smo sploh pripravili CVM, zakaj obstaja samo pri teh dveh državah. No, v preteklosti smo se po predpristopnih dogovorih dovorili, da bomo vzpostavili ta dva mehanizma za te dve države to sta bili varvalki in ti varvalki smo sedaj večkrat uporabljali v zadnjih letih, no sedaj um, smo nekatere varvalke sicer izključili tekom časa. No, nekatere pa smo še vedno nadaljevali do konca procesa. Prav zato smo na začetku sploh vzpostavili CVM in zato sploh še vedno obstaja. Zato smo se dogovorili po pristopu obeh držav članic. To je vse tako kot prej. Potem naprej. Pristop komisije je ostal takšen, kot je bil. Komisija še vedno upravlja svoje delo, tako kot je bilo določeno eh, v okviru CVM-ja sedaj in pa že nekaj let nazaj, eh, to počnemo na enak objektiven način, se pogovarjamo z različnimi zainteresiranimi stranmi in kot sem že dejal, tukaj lahko menjamo eh, Greko ali pa Beneško komisijo ter države članice Evropske unije, drugi opazovalci v državah članicah in pa zunaj držav članic, vsi ti akterji so dejali, da je ta analiza komisije in pa poročilo komisije nekaj pomembnega. In prav zato komisija meni, da so naše analize upravičene in pa tudi na trdnih temeljih. Potem pa še te povezave s Schengenom. No, tukaj lahko rečem samo to, da je bila komisija vedno tekom let zelo jasna, tudi pri predsedniku, da ne sprejemamo argumentov glede CMO-ja, ki jih nekateri predstavljajo. Po našem mnenju mislim, da ni nobenih argumentov za omenjanje te povezave. Moramo priznati, da da včasih nekatere države to omenjajo kot eh, povezavo, ampak komisija se ne strinja s takšnimi argumenti. Potem ali je CVM pripeljal do izboljšav ali ne. No, komisija se kakor meni, da smo razmere izboljšali. in da smo dosegli napredek tudi po poročilu iz leta 2017. Eh, mislim, da je to razvidno na terenu. No, seveda to ni zdravilo za vse ali pa kakšna čarovna paličica. Komisija tega nikoli ne bi eh, tudi sama dejala. To ni odgovor za vse, prav tako ne želimo reči. da je vse popolno ali pa da so bili vsi cilji doseženi. Komisija pripravi CVM in eh, vsi cilji niso bili izpolnjeni, ampak želimo pa situacijo, ki bo približno enako dobra kot v drugih državah članicah, torej so razmerno gledano. Januar 2017 smo pobrali poročilo in smo izpostavili točno to, kar sem sedaj povedal. Pa še nekaj je vedno bistveno. Poročila CVM se vedno sretoča samo na nekatera ožja področja, naprimer boj proti korupciji in pa pravosodne reforme, ter pa organizirani kriminal pri Bolgariji. Skratka, poročilo se ne nanaša na vse teme. nekdo prej je omenil razmere glede crkva in seveda to spada v področje temeljnih pravic nasplošno, ampak moram reči, da tega konkretnega primera ne morem komentirati. To je širše vprašanje temeljnih pravic, ampak ni pa to na področju porabe tega poročila CVM zato na to ne moramo odgovoriti, ampak upam, da sem vseeno lahko odgovoril na nekatera vprašanja. Hvala. Okay, thank you. I... Hvala. Bi se odzvali na to, kar smo slišali od komisije? Gospod Pavel, prosim. Ja, ampak na kratko, prosim. Hvala. No, tako kot v prejšnjih letih, tudi tokrat nisem dobil jasnega odgovora na svoje vprašanje. Zdobil sem samo ta govor v parih minutah. Pač nekakšno izgovarjanje, tako kot ponavadi. V teh poročilih ni nikakršnega sklica na tajne dogovore med obveščevalno službo ter pa sodni organi obstajajo ti skriti dogovori. In sodniki, sodniki so potem kot nekakšne obveščevalne službe. Uh, zakaj v tem poročilu nihče tega ne omenja, da se to dejansko dogaja? Zakaj niste obsodili takšnih uh, dejanj in takšnega početja? Ker ti obstajajo takšni skriti dogovori in to potem ogroža neodvisnost sodne v oblasti v naši državi. Bi lahko prosim odgovorili na to vprašanje? Jasno, um, in pa na drugo vprašanje. Eh, torej gospod eh, Sled. To je bilo zelo, zelo direktno vprašanje. Ne vem, če bi imeli kakšen jasen odgovor, bilo to odlično. Ja, seveda bom zelo jasen. Gospod Pavel, pogledajte si stran dve iz poročila. Tam imate daljši odstavek, točno zvezi s to temo. A little bit. Del... To je to. Pri tej današnji točki. In gremo naprej na naslednjo točko. Evropska mejna in obalna straža. Hvala lepa vsem. Hvala, da ste prišli. hvala tudi tistim, ki sicer niste ponopravni člani uh, Libe, ampak ste bili v dvorani, sedaj odhajate. Skratka, hvala, da ste prišli. No, ampak vseeno pa gremo naprej. Naslednjo točko, kot rečeno, Evropska mejna in obalna straža. Kot sem ravno kar slišal, uh, poročevalka je gospa Mecola. Uh, čez minuto naj bila tukaj, vse tako piše na časovnem razporedu. Skratka, potrpimo par minut, še eno minutko vsaj, tako da lahko gospa Metola pride sem. Bomo potem začeli, kajti ona je poročevalka. In bilo bi res dobro, če je tukaj. Skratka, minutko počakajmo. Hvala. Yes. Hvala za potrpežljivost. Ja. No, sedaj je poročevalka tukaj. Uh, izvršni direktor Frontexa je bil uh, prejšnji teden tukaj, ne povedal zadnje stanje uh, glede dejavnosti agencije. Govora je bilo o predlogu komisije glede agencije. In danes bomo govorili o predlogu poročila o Evropski meni in obalni straži. Poročevalka je Roberta Mecola in ji kar predajam besedo za pet minut. Lepo prosim, da predstavite to temo in potem bomo opravili še razpravo. Gospod Mecola, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ja, um, kar natrpan um, urnik v zadnjih par tednih smo prišli do realistične poti naprej za agencijo. No, sedaj ne bi šla vse te predloge sprememb, ampak bomo predstavila glavne spremembe, eh, ki jih sama predlagam in se potem seveda veselim odzivov kolegov v dvorani, tako da bomo potem videli, kako naprej predvsem je komisija sedaj predlagala um, to stano enoto agencije, to je novost. Vsi vemo, kje je Evropska unija najbolj ranljiva na zunanih mejah in s tem predlogom se želimo odzvati na te ranljive kočile točke, tako da bomo imeli zadosto osebja na teh mejah. Tukaj potem želim dodati še fleksibilnost v strukturi stalne note in prav tako želimo realistično časovnico za vzpostavitev te enote. Vem, da je bilo omenjenih veliko vprašanj, tako v medijih, kot tudi v svetu in pa v drugih institucijah, ravno glede te teme. In zato predlagam uvedbo četrte kategorije osebja, um, nabor za hitro odzivanje, za hitre intervencije. 3000 um, službencev bo na voljo za takšne nujne zadeve. Prav tako predlagam tudi letni pregled glede na potrebe, potrebe agencije, potem bomo pogledali, kakšne so potrebe teh treh kategorij. Za 300 odstotkov se lahko stvari spremenijo, 5000 eh, uslužbencev pa je eh, minimum, eh, maksimum pa do 7000 uslužbencev. Mislim, da je treba postopoma ustvariti to enoto in v največ petih letih naj bi ta enota v celoti delovala, torej pet let po začetku veljavnosti te uredbe takšne so tudi povratne informacije tistih, ki delajo na terenu, da je to primerno rešitev. Potem še ena um, stvar, vračanje. Sama sem zato, da se krepi sklic na vračanje, ampak vidim pa, da moramo to povezati tudi z varovalkami za temeljne pravice in zato predlagam pet varovalk, ki bodo zvezvale agencijo za delovanje pri vračanju um, iz tretje države v drugo, tretjo državo potem govorili še o dogovorih s tretjimi državami in pri tem moramo vedno poštevati tudi to, kakšne so temeljne pravice v teh tretjih državah in te ocene potem treba posredovati tudi Evropskem parlamentu v pogled. Prav tako moramo potem pogledati tudi procese vračanja v tretjih državah, če dejansko želimo opraviti misije vračanja iz ene tretje države v drugo tretjo državo. Prav tako želimo omejiti število držav, za katere veljata možnost, in intervencije ne bi veljale samo za varne regije in pa države. Um, UNCHR mora to opredeliti za varno državo ali pa regijo. Vedno je to kočljiva točka, zato me res zanima, kaj mislijo poročevalci v senci in pa drugi kolegi. Največ, kako bi lahko poskrbeli, da bodo te varovalke dejansko realistične. Potem pa temeljne pravice. Ponovno sem poslušala prve informacije kolegov in sem predstavila močnejše sklice v celotno besedilo in sem okrepila. Torej, ta vidik eh, uradnika za temeljne pravice ter pa pritožbe ter prav tako dodelili finančne sredstva za urad za temeljne pravice v strezni meri. Prav tako sem se pogovarjala s številnimi akteri, ki so omenili težave na terenu, na zunanjih mejah. Glavna težava, kot pričakovano, je to, da ni zadosti finančnih in pa človeških virov. Zato predlagam um, povezave med tem, um, kakšno um, je število članov nacionalne enote in pa članov te stalne enote iz nacionalne države. Treba je ugotoviti, kakšne bodo izvržbene pristojnosti članov stalne enote agencije in ali naj nosijo orožje v operativnem delovanju misije ali pa ne. Ampak želim pa črtati eno izvršno pristojnost, ta, ki se navizuje na to, da um, spremljajo ali pa zavračajo vizume. Samo nacionalni policisti morajo imeti to možnost. Uh, Eh, to velja tudi glede na subsidijarnost. Pa še nekaj, še druge spremembe, ki jih predlagamo v tem poročilu. Usposabljanje mora biti pomemben del delovanja agencije, zato želimo tudi notranji mehanizem nadzora kakovosti ter pa neodvisni pregled eh, kakovosti vseh programov usposabljanja. Prav tako želim predstaviti tudi horizontalno komponento, ki je del vseh sektorskih komponent integriranega upravljanja meja, temelj pravice zapraževanja in sposabljanja mora biti horizontalne teme. Prav tako želim okrepiti vlogo Evropskega parlamenta pri vseh vidikih delovanja eh, te agencije in sem za kontinuiteto eh, za dogovorom izpred dveh let, eh, torej dogovoro med obima so zakonodajalcema, tukaj ne povem, da ne želim izumljati nečesar novega. Antena um, enote niso samo začasne, eh, ponovadi bodo bolj dolgoročne eh, rešitve. Prav tako želim tudi okrepiti delovanje teh antena uradov, pomožnih uradov, torej tu bi eh, te enote delovali na področju vračanja tudi zunaj Evropske unije. Potem se je tudi dejala, kako ne bo agencija bolj privlačna za delo in želim tudi parlamentarni nadzor ter pa nadzor odgovornosti. Kot vidite, je to dolgo poročilo, gospod predsedujoči, in se veselim stališč poročevalcev senci ali pa drugih kolegov, ki jih ta tema zanima. Torej, um, to je pomenilo sedaj, ko ravno pripravljamo predloge sprememb kolegov in potem na koncu tudi želimo doseči dogovor, ki bo naletel na podporo čim več skupin. Hvala. You, Hvala, gospod Mecola, za to predstavitev in pa za predlog poročila. Sedaj poročevalci v senci. Najprej kolega Nedel Miller. Hvala. Leta 2016 sta sozakladajalca pospešila sprejemanje uredbe o Frentexu uh, ta je potem začela veljati um, ehm, poznaj istega leta. Po tej uredbi je Frontex postal um, agencija z vsemi pristojnostmi in razširili smo mandati agencije. Dve leti potem pa sedaj komisija predlaga še nekaj novega, da bi torej povečali pristojnosti te agencije. Hvala lepa, gospod Macoli, za odlično pravno delo. Ta predlog je podoben, kot je bil duh predloga komisije. In zato um, je treba to skromno proučiti. Na no, vseeno pa vidimo um, nekatere pozitivne predloge, naprimer to, da se krepijo temeljne pravice, delovanje agencije, sploh podarek na usposabljanju in prav tako treba tudi ukrepiti vlogo Evropskega parlamenta. S tem se sem strinjam. Potem pa še stalne enote. Ta predlog uh, poročila je realističen in eh, želi nadgraditi uh, trenuten um, sistem nabora za hitre odzive. 1500 članov v tem naboru. Prav tako je govoril tudi o tem, da bi agencija delovala pri vračanju iz ene tretje države v drugo tretjo državo. No, nisem ravno prepričan, da je treba pripraviti takšen predlog. Že leta 2016 eh, sem bil proti, tudi sedaj sem dokaj proti. Meni se zdi, da gre tukaj bolj za zvonano delovanje Evropske unije. Uh, um, bolj to, kot pa za upravljanje zunanih meja. Da se dodeli izvršne pristojnosti tem stalnim enotam, da bi povečali delovanje operacij in počakovitosti operacij, gledajte, to bi morali zelo skrbno proučiti. Sicer razumem, da bi ti člani ubogali um, ukaze država članica, ampak vseeno to pomeni, da mora potem država članica odgovarjati za delovanje agencije in to bi povečalo pristojnosti agencije in če je to tako, potem mislim, da mora tudi povečati odgovornost um, te agencije. Treba je okrepiti nadzor v agenciji pri vseh dejavnostih, pa tudi pri imenovanju izvršnega direktora in pa pri drugih eh, pomembnih članih eh, uprave. In še nekaj, naša skupina bo konstruktivno delala pri pripravi tega poročila, kajti po našem mnenju je to zelo pomembna tema in SND bo zato čim bolj konstruktivna pri tem delu. Hvala lepa. Hvala, gospod Nedemir. Sedaj pa je kar gospod Vedičan. Vestičan. <laughs> Thank you, chair. No, I understood uh, who you meant, so there's no problem. Hvala lepa. Ja, um, nisem čisto dobro razumel, da sem jaz na vrsti. Hvala lepa, gospod poročevalki, hvala kolegi. Hvala za ta prvi predlog. Na splošno podpiram um, to agencijo za evropsko in mejno obalno stražo v Evropi imamo prost pretok brez notranjih meja, kar potem pomeni, da res moramo poskrbeti za učinkovit nadzor na zonanih mejah. To je odgovornost vseh držav članic in mi moramo to resno imati. Kriza je sedaj izpostavila slabosti v naših obstoječih mehanizmih. Moramo premagati te pomakljivosti in mislim, da agencija tukaj lahko naredi marsikaj za to. No, potem naj bi tudi dodali novo osebje ter povečali pristojnosti eh, ter bi tudi bolj sodelovali pri vračanju v tretjih državah in Eurosur naj bi tudi bolj vključili v delovanje te agencije um, za Evropsko menobalno stražo to je vse ok, ampak um, ne vidim pa potrebe po tem, da bi povečali pristornosti pri usmerjanju delovanja agencije. Nespremljivo je, da naprimer bo odločitev o intervencijah prešla na komisijo um, od držav članic. To za nas ni spremljivo. Države članice morajo biti tukaj odgovorne in tudi potem sprejeti posledice za morbitne ukrepe. Vem, da so kolegi že izpostavili vprašanja glede dodatnega osebja pri napotitvah agencij v tretjih državah ter pa glede dodatnih nalog pri vračanju. Razumem pomisleke drugih in se veselim konstruktivnih eh, pogajanj in bomo tudi sodelovali v tem procesu in hvala lepa za besedo. Zdaj pa Alde. Gospa Gospod Depre? Hvala lepa. Tukaj sem na mesto kolegice Natalije Grisbek, um, ta se pravčuje, ker je odsotna. Bom pa prebral to, kar kolegica pravi. Najprej um, se želi zahvaliti pročalki Mecoli, ki je torej, opravila zelo dobro um, delo v tem kratkem času. Uh, namenim nekaj pomenih vprašanj, naprimer izvršne pristojnosti, stalno noto, ter pa plače, ter pa nabor se hitrilcev. Poročevalka je ukrepila številne določbe glede spoštovanja temeljnih pravic in predlaga tudi vzpostavitev skupine za nadzor in spremljanje. To je zelo zanimiva ideja. Prav tako podpiram tudi poročevalko, ko ta želi zagotoviti neodvisnost uradnikov za temeljne pravice moramo poskrbeti za to, da ti uradniki za temne pravice imajo na voljo vse pristojnosti in pa potrebna sredstva za to, da učinkovito opravijo svoje delo. Potem pa še nekaj, sama bom podala več predlogov sprememb v zvezi s temi cilji. Kot prvo, stalna enota. Tukaj se sprašujem, ali bo ta predlog izvedljiv v praksi. Torej, um, do leta 2020 naj prišlo 10 tisoč um, uslužbencev in ne vem, če bo to izvedljivo, zato želim več fleksibilnosti glede roka kot prvo. Potem pa še usposabljanje. Poročevalka je že okrepila nekatere določbe glede te teme, no, ampak sama pa želim, da bo agencija usposabljala te policiste v enotah, če želimo izboljšati kulturo v agenciji, potem je nujno, da ta agencija sama usposablja svoje osebje. Kot tretje, prav tako pripravljam predloge spremenb za bolj jasno besedilo, kajti trenutno predlog je preveč zapleten. Naprimer, mislim na izvršne pristojnosti, pa tudi na dostop do podatkov, torej kaj lahko agenti počnejo, oziroma če se ne smejo početi. To moramo bolj jasno zapisati. Potem četrto vprašanje, zelo pomembno in to bo gotovo spodbudilo številne žgoče razprave. Namreč to, da agencija lahko upravlja vračanje iz ene tretje države v drugo tretjo državo. To vprašanje je še vedno zame predvsej zaskrbljujoče. Potem naprej bomo še razmislili o drugih elementih, naprimer predlog iz prejšnjega tedna iz Libe odbora kar je predlagal eh, Fabrice Žari, izvršni direktor agencije, dejal je, da upravljanje meja ne pomeni samo upravljanje migracijskih tokov, ampak to pomeni tudi boj proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in podobno. Moramo razmisliti o vsem tem skupaj s kolegi, tako da bomo predvsem podarili najbolj pomembne elemente. To je stališče skupine ALDE. Bomo podali predloge sprememb v zadanem roku. In hvala lepa še enkrat eh, kolegici Mecoli za to odlično delo. In hvala lepa za to, da je kolegica tudi poslušala mnenja drugih kolegov. Torej, prebral sem to stališče kolegice Grisbek. Hvala lepa. Merci, monsieur Dupré. Aj so. Hvala lepa. Gospode, Ana Gomez, želite to komentirati? Ne? Na potem pa komisija. Želite besedo? Potem bomo dali besedo poročevalki. No, ampak najprej pa komisija. Hvala. No, pravzaprav nimam mm, skoraj nič dodati v tej fazi. Prebrali smo to poročilo in to zelo skrbno, z velikim zanimanjem. Lepo, da ste to prebrali tako hitro. To je zelo dobro poročilo. Ampak sedaj komisija ne more komentirati predlogov sprememb ali pa vsebine besedila v celoti. Hvala lepa za razumevanje. Okay, like to... V redu. Gospod Mecola, želite končati to razpravo? Hvala. Ja bom sedaj govorila v svojem maternem jeziku. Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam za mnenja. Mislim, da so bili to pozitivni odzivi, moram reči. Bi se pa odzvala na nekatera izpostavljena vprašanja najprej izvršne pristojnosti. Ja, prav zato sem poskušala pripraviti varovalke in pa omejitve, tako da bom pojasnila, zakaj gre. Država članica, ki bo gostiteljica, je tista, ki bo tudi zagotovila izvršbene pristojnosti in bo tudi odgovorna v konkretni operaciji potem pa je to število 10 tisoč uslužbencev do leta 2020. No, vem, da časa ne bo veliko. Eh, morda je ta časovnica komisije preveč ambiciozna. Pogovorila sem se s številimi predstavniki različnih vlad in vem, da časa ni veliko, morda je treba podaljšati ta rok. Potem pa še Akademija za usposabljanje. Razumem, kaj pravi um, kolegica. Natalie Grisbeck, meni, da bi morali poskrbeti za kulturo sodelovanja v Frontexu, tako da se osebe skupaj usposablja. Vem, da se tukaj pojavljajo težave, ker ti morda bo to preveč um, finančno zahtevno. Namreč, da bi potem imeli akademijo, ki bo tam samo za usposabljanje članov agencije, sicer z inštruktori naj prihajali z držav članic. No, bomo videli, kako bo s tem. Morda bi lahko tudi ukrepila formulacije um, v tej smeri. Potem pa še organizirani kriminal in terorizem. Ja, tudi tu bi lahko ukrepili nekatere formulacije, uh, poleg tega, kar še sedaj predlaga. In zato bom tudi sodelovala s kolege, tako da bomo videli, kako lahko ukrepimo te vidike. Potem pa še vračanja. Ja, res je to zelo polemična tema. Mislim, da smo dosegli napredek na tem področju. Kot veste, sem predstavljal teh pet omejitev in zato lahko pripravimo tudi seznam držav, ki so relevantne. Z gospodem Ledžerjem smo se sestali in ta je dejal, da je potem tretja država, naprimer, prosila agencijo, da pomaga pri vračanju v drugo državo, v to varno državo. No, pa je pa treba tudi vedeti, da se lahko um, te uh, osebe potem znadejo v naših državah, sosedah. No, skratka, bom še razmislil o tem, kaj tukaj predlagati, um, tudi glede na vaše madmaje. Hvala lepa za pozornost. Thank you, Mrs. Mistola. Najlepša hvala. Gospa Mecula, vidim, da ni drugih vprašanj. Sedaj gremo na zadnji svežen razprav. Gre za vizumski zakonik. Tukaj sem pročvalc sam, zato mi dovolite, da govorim v imenu predsedujočega in poročevalca. Sedaj gremo na osmo točko na dnevnem redu, oblikovanje vizumskega zakonika skupnosti, vizumski zakonik, poročajec sem sam. Gre za zakonik, ki govori o pogojih in kriterijih za kratkoročne vize na letališčih. Dobili smo več kot 400 predlogov sprememb. Naj predstavim predloge sprememb, potem pa bomo šli na deveto točko dnevnega reda, kjer sem ravno tako poročevalj za humanitarni vizi. Pa si najprej oglejmo predloge sprememb v zvezi s vizovskim zakonikom. Kot sem že dejal, imamo kar precej predlogov spremem položenih k temu poročilu. 174 goje, 36 alde, 35 zeleni, 14 e LS in 4 predloge sprememb so prišli iz moje bližnje skupine 20 ENF, EKR pa ni vložil nobenih predlogov sprememb, kaže, da so zadovoljni s predlogom komisije. Večina jih eh, prihaja iz ELS in skupine ALDE o delovanju zakonika. Predloge sprem zelenih in goje pa so bolj splošne narave, mogoče celo politične narave. Nekateri so tudi tehnične narave, drugi pa želijo okrepiti humanitarno razsežnost vizumskega zakonika. Tesno sem sodeloval s pročevalci v senci, zato da bi oblikovali kompromisne predloge, tako kot običajno. Zelo hitro delujemo, zato ker želimo glasovati v odboru Live 3. decembra to je nujno potrebno, če želimo zagotoviti sprejetje tega poročila pred koncem tega mandata. Kmalo ga bo konec, nimamo namreč veliko časa, poleg tega pa kaže, da se moramo do februarja osredotočiti na druga področja, ko se približujemo koncu tega mandata. Zato se moramo potruditi, da zaključimo to delo in se vam že vnaprej zahvaljujem, da mi boste pri tem pomagali. Nekaj teh predlogov sprememb ne moremo vključiti v kompromise. Nekateri so sporni in predstavljajo zelo malo možnosti za kompromis. Če kompromisov ne bo, bomo predlogi spremem glasovali posebej. Naj sedaj omenim največje sklope predlogov sprememb glede na temo. Predlogi sprememb v zvezi z olajšanjem izdanjem vizumov, še posebej, ko gre za športnike in kulturne izvajalce, To podpira moja skupina Ingue. Vendar pa imamo tudi drugo področje, to je za varovanje na potovanju. Večina jih je za črtanje te zahteve. Imamo tretji sklop predlogov, to je pristojbima za vizume in tukaj grejo predlogi v vse mogoče smeri. Nekateri menijo, da jih je treba znižati, drugi pa bi jih radi zvišali. Nekateri pravijo, da je takso treba prilagoditi na starost, na članstvo civilne organizacije ali glede na družinske člane. Skušamo oblikovati kompromise, ki pokrivajo veliko različnih vidikov taks. Poročevalc v senci gospode prej pravi, da bi lahko sprejeli nekaj teh vidikov, zato da bi dosegli kompromis. O tem smo govorili na seji poročevalcev v senci. Sam bi sprejel kompromis pri predlogu spremembe številka 21, če bi dosegli dogovor glede takse. Potem pa imamo še stroškovne pristojbine. Imamo prilogoslovje 33 in 63, ki sta kompatibilna in ta predstavljata temelj za kompromis. Tudi v skladu 17.4, kjer piše, da bi s tem morali pokriti vse temelje, stroške, ki so povezani stroški vize zaradi gotovosti za potrošnike. Ljudje morajo namreč vedeti vnaprej, koliko jih bo vizum stal. Tudi tukaj lahko dosežemo kompromis pri predlogu spremembe gospoda Depreja. Potem imamo peto vprašanje in to je izdajanje enotne vize. Odstavek številka 24. Tukaj je kaskadni sistem najboljši pristop, s čimer bi izboljšali obstoječ sistem. S tem bi lahko lahko sprejeli predlog komisije glede prve vize, s čimer bi olajšali naslednje vize v skladu s predlogom gospoda Depreja, ko eh, gre za predlog za 193 in 194. Rad bi prosil za vašo podporo mojemu predlogu, smo številka 32. Zelo težko bi nam reč eh, popustil pri nadaljnem kompromisu. Predlogi spremembe pa morajo biti podvrženi ločenemu glasovanju. Potem imamo šesto področje. Migracijske in varnostne, varnostna tveganja. Sam menim, da imamo že dovolj varovalk na tem področju in da ne potrebujemo še dodatnih. Zato menim, da bomo morali o tem ločeno glasovati, če se ne boste strinjali z mojim predlogom glede črtanja teh tveganj v okviru kompromisa. Menim, da tako menita tudi gospa Valeron, gospa Veržja. Potem imamo 25. odstavek, to je povezovanje s ponovnim sprejemanjem. S tem bi lahko okrepili sodelovanje s tretjimi državami o vračanju. Sam nasprotujem takšni logiki in ne vidim nobene. No, ga razloga za predlog komisije, ravno tako ne dajo nobenih podatkov, s katerimi bi podprli ta predlog. Imeli smo veliko sej na, te, na to temo in glede na visoko število predlogov sprememb, kaže, da moramo spostaviti določeno povezavo zaradi doseganja kompromisa. Sedaj želimo pripraviti kompromis, s katerim bi lahko spostavili ravnovesje. Gospod eh, Depre želi spostaviti sistem, s katerim bi uvedli pozitivne spodbude za tiste države, ki želijo sodelovati na področju ponovnega sprejema in s tem bi vzpostavili tudi ravnovesje med različnimi spodbudami in povezavo ponovnega sprejetja. To bi predstavljalo dobro podlago za doseganje kompromisa. Sedaj pa še humanitarni vidik vizumov. Zelo veste, kako zelo pomembno je bilo za me da izključimo humanitarne vize iz tega zakonika. Kazalo, da je to nemogoče zaradi nasprotovanja sveta. Komisija in nekatere politične skupine v Evropskem parlamentu so mm, bile ravno tako proti. Zato smo menili, da bi lahko to uvedli samo s poročilom na lastno pobudo. Sedaj govorimo o vizumskem zakonku, iz katerega smo črtali humanitarni vizum in uvedli to temo po drugi poti. Upam, da bomo lahko o tem glasovali decembra, na plenarnem zasedanju pa bomo to poročilo potem tudi sprejeli. Tako bi dobili dovolj časa, da bi to lahko opravili do konca decembra in tudi do konca mandata Evropskega parlamenta. To je bilo najbolje. Vedno sem bil mnenja, da bi lahko uporabili vizonsko politiko, zato da ukrepimo naša prizadevanja za naše zunanje delovanje, za krepitev naše zunanje podobe in zato sem uložil nekaj predlogov sprememb, da bi to razsežnost tudi okrepili. Gospa Veržja in gospa Valero sta storili enako. Upam, da bomo lahko ohranili nekaj teh idej, če ne bomo dosegli podpore na tem področju, bomo ravno tako o teh predlogih spremembe glasovali ločeno. Vseeno upam, da večina tega odbora razume, kako zelo pomembno je, da ohranimo humanitarno razsežnost vizumske politike s tem, da podprejo samo inicijativno poročilo. o humanitarnem vizumu, o katerem bomo razpravljali kasneje. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v senci. Prvi ima besedo gospod Beker. Najlepša hvala, gospod predsedajoči in gospod poročevalec. Mislim, da je prav, da skušamo sprejeti To poročilo o oblikovanju vizanskega zakonika skupnosti do konca mandata rad bi se zahvalil poročevalcu in tudi porevalčan senci za upravljen trud pri oblikovanju kompromisov. Danes si prizadevamo za to, da bi dobili najboljšo možno sodelovanje s tretjimi državami. Tukaj gre predvsem za podjetnike, za umetnike, za športnike in za turiste. Želimo olajšati tem osebam vstop v Evropo. Zato moramo poenostaviti izdajanje vstopnih vizumov. Poleg tega potrebujemo tudi določen vzod za podporo vračanj držav članic v imenu skupine ELS bi rad podaril, da ta vizumska politika, ki ima in vsebuje možnost vračanja, zelo pomembna. Vi si želimo konstruktivnih odnosov s tretjimi državami in zato moramo olajšati izdajanje vizumov državljanov treh držav, če pa to ne deluje, pa mora priti do posledic. Ne moremo imeti enega brez drugega. Zato v tem poročilu vidimo vsebino, ki je še ne moremo podpreti. Naprimer, širjenje opredelitev športnika, kako športnik pride do vizuma, še posebej se nam zdi samo dejno zdanje vizumo članov družin nespremljivo. Glede zdravstvenega zavranja v tujini med potovanjem lahko pokažemo določene stopnje prožnosti in skušamo pridobiti kompromis. Pri ceni vizuma je treba poštevati vsaj stopno inflacije tem ne pokrivamo še vseh stroškov vizuma in če opravimo mednarodno primerjavo, je šengenska viza zelo poceni. Vizumske takse ne sme postati kamen spotike, kajti tisti, ki si ne more privoščiti šengenskega vizuma, ne bo prišel daleč v Evropi kaj ti življenjski stroški v Evropi so dosti višji od vizumske takse za šengenski vizum. Zato da bi sprejeli predstavnike nevladnih organizacij mlajših od 30 let, ne moremo sprejeti, kaj ti potem bi lahko vsak državljan tretjih držav rad postal član nevladne organizacije. In to ni namen tega poročila. Črtanje migracijskih in varnostnih tveganj v tem poročilu ne moremo sprejeti gospod poročevalec zato že predvideva poimensko glasovanje, zato da bo postalo jasno, kdo to podpira in kdo ne. In tukaj gre za vprašanje, ki je za državljane zelo pomembno. Ravno tako vidimo, da obstaja tukaj zelo veliko varnostnih tveganj, zato ne moremo podpreti nekaj vprašanj. Vseeno pa želimo kompromise, ki bodo zapisani jasno, ki ne bodo dopuščali nobenih nesporazumov. Mislim, da imamo dovolj časa in zato lahko v tem trenutku v imenu skupine LS to poročilo podprem. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Stevens, izvolite. Danke, voziter, kolegas. Ik wil net als voor... Spoštovani kolegice in kolegi, tako kot prejšnji govornik, bi se rada zahvalila poročevalcu in poročevalcem v senci za sodelovanje pri tem por pomembnem poročilu. Z veseljem ugotavljam, da smo opravili velik napredek. Pomembno je, da če želimo pomagati turističnemu sektorju, potem moramo prepričati turiste, da vsto prihajajo v Evropo. Pomembno je tudi, da omogočimo vizume za podjetnike, za glasbenike, za umetnike. Tudi za njih bi bilo odlično, da dobijo pospešen postopek. Tudi moja skupina bi rada podala nekaj pripomp v zvezi s osnutkom poročila. Nasplošno bi se raje držali prvotnega predloga komisije. Nekaj predlogov sprem bi lahko podpremo, drugih ne. Ko govorimo o športnikih in o umetnikih, mislimo, da bi morali vsega, izpolniti enake kriterije kot drugi. To je pomembno. Glede zdravstvenega vzorovanja pa ne bi želeli tega črtati. Če kdo zboli, pride seveda do stroškov. Za zdravljenje naši zdravstveni skladi ne bi smeli plačati za njihovo zdravljenje. Stroške morajo pokriti sami s zdravstvenim zavarovanjem, ki ga sklenijo pred prihodom v Evropsko unijo. Ko gre za bizumske takse, menimo, da bi jih bilo treba zvišati vsega. Pomembno je, da pokrijemo vse stroške s takso, ki jo zaračunamo. Vendar pa lahko vključimo izjeme za mladoletne, kjer bi lahko ponudili nižjo ceno in pa tudi določbe za zonanje službe. Mislim, da ne bi smeli financirati tega. Če želijo ljudi zunanje službe, storitev, morajo za to sami plačati. In povezavo med pospešenim vizumom in ponovnega sprejetja, ne vem, vem, da se vi, gospod poročevalc, ne strinja. Um, s tem pogojem, vendar pa mi menimo, da je to pomembno. Če želi država dobiti pospešten postopek, je pomembno, da pomagajo pri sporozumih o ponovnem sprejetju. Eno je povezano s drugim, tako bi se izognili situacijam, v katerih tretje države ne pomagajo in ne opravijo svojega dela, ko gre za vračanje. Glede humanitarnih vizumov, verjetno vi zelo dobro poznate moje stališče. Vem, da gre za naslednjo točko, vendar pa je to povezano s to. Tukaj ne vidimo nobene dodane vrednosti, da bi dobili evropsko humanitarno vizo. Države članice že imajo spostavljene nacionalne humanitarne vizume. Mislim, da ne bi bilo prav, da bi s tem vstopali na teren držav članic. Bolje je, da, drža, da Evropska unija to prepusti državam članicam. Kaj ti, ko gre za to vprašanje? Mislim, da se morajo države članice same odločiti, koga spustijo na svoje ozemlje in koga ne. In zato mislim, da moramo ločiti eh, vizumski zakonik od humanitarnega vizuma. Mislim, da moje stališče zdaj že dobro poznate. Hvala lepa, gospa Stevens, gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi se vam rad zahvalil za upravljen trud vem, da je bilo to poročilo zelo težavno. Vi ste namreč želeli vključiti humanitarni vizum v vizumski zakonik. Potem pa smo se dogovorili o tem, da to obravnavamo ločeno in da obravnavamo vizumski zakonik in humanitarni vizum. Najlepša hvala, da ste upoštevali vrsto naših predlogov sprememb. Naš predlog spremembe prispeva kompromisu, ki ga bi lahko sprejele druge politične skupine. Rad bi pa izpostavil nekaj vprašanj, ki jih niste omenili pri vaši predstavitvi države članice morajo imeti možnost, da zavrnejo prošnjo na konzulato ali na konzulato v drugi državi članici. Mi zahtevamo takšno možnost za upravljanje teh storitev. Drugič, ravno tako niste omenili to, da želimo, da se prošnja uloži vsaj devet mesecev pred potovanjem. Zakaj? zaradi tega, ker eh, se veliko teh potovanj upravi z eh, letalom, letalske vozovnice oziroma cene so odvisne od eh, časa, kdaj kupite, če želite potovati v Evropsko unijo, je bolje, da podaljšamo rok na mesto, da ga skrajšamo. Sedaj pa cena vizuma. Mi smo želeli povečati takse, tako kot predlaga komisija, vendar pa želimo vključiti tri izjeme. Če imamo biometrične podatke, ki so še vedno veljavni, potem lahko pride do znižanja cene. Ceno je ravno tako treba znižati za mladoletne podatke, poleg tega za člane, družinske člane, tako kot to piše v direktivi 5 leta 2004, ne plačajo vizuma za obisk svojega družinskega člana, ker tako piše v direktivi. Lahko bi skrajšali rok obravnave z 10 dni na manj če bi bila prošnja že registrirana vnaprej. Kot veste, želimo povezavo med eh, pospešenim postopkom in eh, sprejemanjem, ponovnim sprejemanjem. Ne smemo kaznovati državljanov, ampak vsega, voditelje držav, ki ne želijo povezati vizumov s eh, ponovnim sprejemanjem. In zadnja točka. Ravno tako smo želeli, da ko urodba stopi v veljavo, komisija pripravi oceno možnosti digitalnega vizuma. Mi smo namreč v obdobju tehnološkega napredka in zato prosimo, da to vključite in da spodbudimo in pozovemo komisijo, da posodobi te sisteme, da sprejme nove tehnologije in da da možnost digitalnega vizuma. Še enkrat, gospod predsedujoči, se vam zahvaljujemo za upravljeno delo pri teh dveh poročilih. Najlepša hvala, gospod Depre, gospa Veržja, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila za sodelovanje s poročevalci v Senci. Mislim, da bomo lahko dosegli eh, sporazum in vzpostavili ravnovesje med tistimi, ki sanjajo, med tistimi, ki so skrbljeni zaradi varnosti. Vem, da vse skrbi varnost. Veliko mesecev že delam na tem področju in vidimo velike spremembe od prve reforme vizumskega zakonika. Zato moramo spoštovati vse in spoštovati vsa stališča. Za mojo skupino vizumska politika prispeva k podobi Evrope po svetu. In zato smo skušali uvesti nekaj elementov, zato da bi pritegnili osebe tretjih držav in spodbudili mobilnost. In eh, storiti moramo vse, kar lahko za prihod študentov, športnikov, umetnikov in vsega nevladnih organizacij. Ne smemo kaznovati prišleke v Evropsko unijo zaradi nizkih prihodkov. Zato moramo odpraviti takse za vse mlajše od 18 let, ravno tako za nekatere manjšine in tako dalje. Poleg tega je treba uvesti olajšave, pri eh, določenih primerjih, ko imamo že podatke v sistemu VIS in tako dalje. Zato menim, da bi lahko dosegli dogovor na tem področju. Obžalujem pa, vendar to verjetno ne preseneča nikogar, da smo izključili humanitarni vizum iz tega poročila, o tem bomo govorili kasneje, vendar pa vseeno menim, da za humanitarno zaščito, ki velja v okviru izdanja vizumo in glede na to države članice omogočajo to možnost, menim, da bi bilo dobro, da bi lahko okrepili humanitarno razsežnost tudi v vizumskem zakoniku v nasprotju s tem, kar so dejali kolegi. Smo proti temu, da bi imeli zunanje ponudnike storitev. V nekaterih državah je zaradi tega prišlo do zlorab. Mislim, da lahko dosežemo dogovor, da bi omejili takšne zlorabe. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Depre. In ne smemo. povzročiti zaprtja možnosti na konzulatih ali veleposlaniščih. Vendar pa moramo zagotoviti ponudnike storitev v teh prostorih. Vemo, da prihaja do zlorab, ko gre za zunanje ponudnike. Vemo, da je treba potem vrniti stroške tistim, ki vizuma niso dobili. V nekaterih državah je zaradi tega prišlo tega, da so sprejeli prispevek tistih, ki, za katere je bilo jasno, da vizuma ne bodo storili. Zato ne sme to postati vir zaslužka. Ravno tako je treba odpraviti vizume za družinske člane in tudi za tiste, ki spremljajo otroke, ko gre za športne dogodke. Ne vem, zakaj ne želite omogočiti izjeme za družinske člane, ki spremljajo mladostnike. To je del ene, enega samega sklopa. Ravno tako se ne strinjamo s povezavo med mobilnostjo in ponovnim sprejemom. Gospod Depre je tukaj izrazil stališče, ki je razumno. Državljani tretjih držav ne smejo postati talci svojih državljanov voditeljev, ne smemo jim onemogočiti pridobitve vizuma, ampak eh, moramo kaznovati njihove voditelje. Tukaj imamo v mislih še posebej tiste države, ki imajo veliko humanitarnih potreb. Še posebej bi bilo nevarno, da bi državah, kjer prihaja do kršitev človekovih pravic, onemogočili državljanom pridobitve vizumov. Mislim, da sem povedala najbolj bistveno in mislim, da bomo dosegli dogovor v zvezi s kompromisi. Najlepša hvala. Merci, Najlepša hvala. Sem bi se rad zahvalil. Hvala za vse komentarje. Sam sem se kot poročevalec potrudil po moji najboljši moči, da oblikujem celotno poročilo. Je pa res, da sem sodeloval z vami in samo skupaj z vami sem tudi pripravil neke razumne kompromisne rešitve. Vem, da se bližamo koncu sklica tega parlamenta in seveda vsi smo včasih pod pritiskom v zvezi z našimi dosežki. Treba je storiti še več, tako da bomo vsem tudi pokazali, da je naš odbor učinkovit in da lahko tudi prisluhne njihovim skrbem. Res vas prosim, da se mi malo približate, tako da bomo našli skupaj neke kompromisne rešitve, ki bodo sprejemljive za vse. Moram tudi povedati, da sem si zabeležil vse vaše komentarje. V sredo opoldan bomo imeli tudi tehnični sestanek, na katerem bomo tudi dorekli določene kompromise. Naš dimirit je seveda zelo natrpan, to je nekaj značilnega za delo našega odbora. Vedno moramo seveda delati pod časovnim pritiskom in moramo seveda iskati kompromisne rešitve. Moram pa tudi povedati, da smo že upoštevali to, kar ste danes dajali v kompromisnih rešitvah. Recimo, omenili ste izdajo vizumov na konsulatih in veleposlaništvih. To smo tudi vključili v kompromisne predloge. Ne smemo pozabiti tudi na to, da bo komisija opravila mestni pregled na podlagi nabranih izkušenj. Gospod Depre je tudi danes omenil marsikaj, kar je že upoštevano v kompromisnih predlogih. Poleg tega pa ste tudi omenili, da se zmanjša vizumska taksa za določene posameznike prosim vas, da sodelujete z mano, da bomo lahko pokazali otipljive dosežke našega odbora. Malo bo moral tudi zaključiti celotni sestanek. Še prej pa bom nekaj povedal o ne nujno na lastno pobudo v zvezi z humanitarnimi vizumi. Vsi veste, da mi je to poročilo zelo pri srcu. Moram pa tudi omeniti, da je konferenca predsednikov podala predlog, da mi pripravimo novo poročilo, ki se bo decembra tudi obravnavalo na plenarnem zasedanju vsi tudi vemo, da so določeni člani že umaknili svoje elektronske kartice pri glasovanju. Hočem pa povedati, da je sedaj namen, da se poročilo sprejme v okviru pospešenega postopka. Vse bo potekalo na plenarnem zasedanju decembra in dobili ste tudi uh, sam časovni okvir. Ničesar pa se ne bo spreminjalo, sam bom še vedno poročevalec, tudi poročevalci v senci ostanejo isti časovni rok za predložitev predlogov sprememb, zelo kratek. Šlo bo samo za formalnost, tako da ne bomo ponovno odbirali političnega dogovora. Prosim, da se držimo že dogovorjenega besedila. To pa nam bo tudi omogočilo, da bo odbor Libe pripravil besedilo, o katerem se bo glasovalo 3. decembra. Dokončno pa se bo o njem glasovalo na plenarnem zasedanju decembra v Strasburgu, v torek oziroma v sredo. Upam, da nam bo to uspelo. V ponedeljek je to skoraj nemogoče, kajti vemo, da v ponedeljek poslanci še prihajajo v Strasburg, v četrtek pa odhajajo. Zato predlagam, da bi v torek oziroma v sredo glasovali o tem poročilu na plenarnem zasedanju v Strasburgu. Potrebujemo seveda kvalificirano večino. prosim, da sodelujete z mano, računam na vašo podporo in upam, da bom lahko predstavil besedilo, ki je pravzaprav identično tistemu, o katerem se je glasovalo na zadnjem plenarnem zasedanju. Vse pa bi seveda potekalo v okviru hitrega, pospešenega postopka. Na takšen način bomo našim državljanom posredovali pravo sporočilo, se pravi, da se borimo za njihove pravice. Res bi vas prosil ponovno, da mi tukaj malo priskočite na pomoč, da sodelujete z mano, tako da bomo lahko 3. decembra o tem glasovali na odboru Libe potem pa na plenarnem zasedanju v torek, v sredo, v Strasburgu. Gospa Gomez, ste dvignili roko, kaj bi želeli povedati? Popolnoma vas podpiram, predsedujoči. Ostale poslance pa bi tudi pozvala, da se nam pridružijo. Veliko krat sem pač videla, kaj se dogaja na plenarnih zasedanjih. Enako se je tudi zgodilo z tem zadnjim poročilom. Upam, da je prišlo samo do nekega spodrsljaja in ne zaradi neke politične agende prevladujočih političnih skupin. Tolmači nas bodo zapustili ob pol sedmih, zato malo pohitite, gospod Beker. Res sem vesel, da lahko ponovno glasujemo o tem dosjeju. Vem tudi, da so nekateri glasovali o dosjeju ki so na začetku, potem pa niso glasovali o humanitarnih vizumih. Šlo je za enako število poslancev e LS, kakor poslancev S in D. Večinsko so glasovali poslanci iz vrst Alde. Ni šlo za noben politični državni udar proti nikomor nismo glasovali. Ni šlo za to, da je ELS recimo glasovala proti temu poročilu. Moram pa povedati, da samo besedilo še ni najbolj jasno. Poročevalcu bomo to tudi jasno povedali. Sporočili vam bomo, kje je treba malo spremeniti besedilo, recimo kompromisni predlogi gospoda Depreja niso sprejemljivi. Moram povedati, da so veleposlaništva in konsulati podhranjena z osebjem in ne bodo mogla obdelati vseh teh prošen za vizumsme. čisto na koncu pa vam ne morem obljubiti, da bom pridobil večino podpornikov za to poročilo. Sicer bi si jo želel, ampak ničesar vam ne morem obljubiti. Vseeno pa imamo dovolj časa, da najdemo neko kompromisno rešitev, ki bo spremljiva za vse. Uh, Držja. Hvala. Eh, torej, najprej ne povem, da je bilo eh, to sodelovanje zagotovljeno. No, to je bilo zelo pomembno glasovanje in mislim, da je res normalno, da preverimo, kaj se je zgodilo, tako da bo res jasno, kakšna je večina. Torej, ali bo to besedilo podprto ali ne. Gledajte, tu gre za kvalificirano večino, kot so dejali ampak eh, večino članov parlamenta. 349 glasov za to poročilo. Um, in samo dobrih 100 proti je bilo. In sedaj bi torej imeli isto besedilo po pospešenem postopku. In tako smo lahko sprejeli ustrezno odločitev. Mislim, da nima smisla, da odpremo Pantorno skrinjico še enkrat. Sedaj ni čas za nove kompromise. Imamo že doseženo dogovorjeno besedilo in to mora biti sedaj podlaga za naprej. Hvala. Hvala. Najlepša hvala. Vse veste, kaj se je zgodilo. 26 glasov nam je zmanjkalo za kvalificirano večino. Potrebujemo pa kvalificirano večino. To je tudi pravo sporočilo res moramo tukaj ukrepati. Ne sme nam spodleteti. Mislim pa, da ima to poročilo tudi dovolj varovalk, da se potem tudi sprejme z kvalificirano večino, ki jo predstavljajo vse politične skupine Evropskega parlamenta. Moram tudi povedati, da smo vse tudi jasno zapisali, se temelji tudi na podlagi zelo dolgotrajnih pogajanj. Res vas prosim, da to sporočilo pošljete vsem političnim skupinam. Na takšen način bomo res zagotovili, da bomo decembra glasovali in izglasovali to poročilo s kvalificirano večino. Ne vem, kako bomo državljanom pojasnili, če nam spot leti. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo zaključili z sestankom danes popoldan, jutri pa bomo nadaljevali ob devetih zjutraj. Lahko noč.